redu zadeva o, o izjavi sveta in komisije, ali je Erasmus v nevarnosti. Prisluhnimo uh, komisa, uh, ministru Mavrojanisu. Ipurjeto mikrofona nehte zgalosini. Okay agabide kirja proedre miss president of uh, cal committee doris pack hvala lepa spoštovana predsednica odbora za kulturo gospa pack spoštovani poslanci komisar svet se popolnoma strinja s tem da so gospodarske perspektive Evrope odvisne od uh, usposobljenega in izobraževanega izobraženega človeškega kapitala. In eh, v zvezi s tem je program Erasmus eden izmed najbolj uspešnih v izobraževalnem sektorju. Naj vam zagotovim, da bo financiranje vseživljenskega programa, vseživljenskega učenja v letu 2012 in 2013 ne bo ogroženo. V zvezi z letom 2012 je svet začel analizirati predloge komisije. V predlogu spremembe proračuna 6 svet bo sprejel svoje stališče o tem, kar se da hitro. Kar se tiče odobritev za leto 2013, bosta svet in parlament o tem odločala skupaj tokom proračunskih pogajanj. Pripričan sem, da bosta obe proračunski veji dosegli ravnotežen dogovor o proračun za leto 2013, novembra, kako predvideva pogodba. Ne na zadnje, kar se tiče vprašanja prihodnosti programa vseživljenskega učenja, vključno z Erasmusom. Vsi veste, da potekajo pogajanja o večjem finančnem okviru od leta 2013 do 2020. Evropski parlament je udeležen pri teh pogajanjih. Svet bo naredil vse za to, da bi napredoval, da bi pogovori napredovali. Ampak, nažalost, ob tem trenutku ne morem povedati, kaj več, moramo počakati na rezultate teh pogajanj. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod minister Mavrejanis, sedaj pa dobi besedo gospod Levandovski. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, spoštovani gospod minister. Veliko smo slišali o usodi Erasmusa veliko špekulacij v medijih, veliko negotovosti. Komisija pozdravlja to priložnost, da razjasnimo to zadevo. Obenem pa je moja dožnost, da program Erasmus uvrstim v širši spektr pomankanja sredstev v Evropski uniji. Ne zgolj sredstev za Erasmus, to je le del problema manjši del problema, s katerim se soočamo v letu 2012. Gre za sistematično pomankanje sredstev v letnem proračunu. Veliko pomankanje je tudi v socialnem skladu, v regionalni politiki, v politiki pod razvojem podeželja, pa tudi v naših obveznostih do partnerjev onkraj naših meja. Zato smo pripravili predlog spremembe proračuna za letošnje leto. Radi bi več sredstev za kohezijo, za razvoj podeželja, pa tudi za zunanje obveznosti. Obenem pa bi radi pokrili tudi področje konkurenčnosti, kamor spadajo programi vseživljenjskega učenja. Erasmus je del tega programa. Ta program se ozrotoča tudi na poklicno usposabljanje, na izobraževanje odraslih. Najtljivejši del tega programa pa se nanaša na mobilnost študentov, ki jo imenujemo Erasmus. Kaj potrebujemo, da bi premostili težave, ki jih imamo? Potrebujemo več kot 6 milijonov evrov. Do, konci, do konca leta 118 milijonov uštevši Erasmus, približno 90 milijonov. Za zagotavljanje mobilnosti je potrebno zagotoviti jasne ukrepe. To je pomembno. Potrebno je zagotoviti prihodnost večletne finančne perspektive za obdobje 2014-2020. To je tudi ena od naših prednostnih nalog skupnih prednostnih nalog. To vrstno izobraževanje je bistvenega pomena v teh časih visoke brezpo, brezposelnosti. Mladim moramo omogočiti dostop do trga dela in prihodnost programa, ki ga imenujemo Erasmus za vse, je prav tako pod vprašanjem. Ampak sedaj smo spet pri obdobju 2012-2013. Mislim, da je parlament pravilno opozoril na težave povezane z Erasmusom. 99 odstotkov sredstev, ki jih imamo v žepu, in to je brutalna resnica, smo že razdelili nacionalnim agencijam po Evropi. Gre za sodelovanje 33 držav, ne zgolj držav članic. To, tu so, tukaj so tudi Islandija, Liechtenstein, eh, Norveška, Švica, Turčija in tako dalje. 99 odstotkov teh sredstev smo torej že izplačali 33 nacionalnim agencijam. Sedaj smo že prejeli prošnje za plačila, približno 160 milijonov, pričakujemo jih še več, tudi za leto 2012 lažje je povedati, kdo ne želi dodatnega denarja. Portugalska, Finska, Luksemburg, Cipr, Bulgarija in Romunija. Druge države pa prosijo za dodatna sredstva. Dopolnilo tega letošnjega proračuna je torej bistvenega pomena. Še enkrat moram ponoviti. Potrebujemo sredstva za številne izobraževalne programe. In to je 180 za Erasmus polovico, 90 milijonov. Minister Maurianis ima prav, seveda, ampak naša dožnost je, da zagotovimo dobro delovanje izvajanja programa Erasmus 2012-2013. Veliko sredstev smo že namenili nacionalnim agencijam ravno v ta namen. Ampak, če ne bomo zagotovili dodatnih sredstev, se bomo morali soočiti številnimi novimi težavami v letu 2013. Univerze bodo namreč teže omogočile različne storitve študentom. Možnosti za mobilnost v letu 2013 bodo tako zmanjšane. Zato vas prosim, da nam pomagate. S tem prosim za pomoč tudi predsedstvo. Potrebno je zvišati sredstva za 2012 in se izogniti skupko težav v letu 2013 skupaj nam lahko uspe. Hvala. Uh, Hvala, komisar Levandovski. Sedaj pa govornik je v imenu politične skupine. Najprej dobi besedo kolegica Doris Pak v imenu Ljubskrske stranke. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar, gospod predsedujoči svetu. Pozorno sem vam prisluhnila, ampak uh, manjka mi zaupanja. Zakaj smo danes tukaj?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 ki želijo narediti to, kar eh, politiki napovedujejo vsako nedeljo, namreč kako pomembno je izobraževanje in kako pomembne so izkušnje iz eh, tujine. Zaradi neuspelega bolonskega procesa so države že po nepotrebnem otežile življenje študentom, sedaj pa so se spravili še na to, da bi okrnili oziroma škodovali vodilnemu programu izmenjave Erasmusu. Tako ali tako je študiranje v tujini že z Erasmusom eh, nekaj, kar je finančno zelo težko izvesti. Če bomo študentom izeli, oduzeli še to pomoč, jim bomo onemogočili, da bi študirali v tujini, zlasti tisti, ki so odvisni od eh, štipendije Erasmus. Ko gre za naslednjo finančno perspektivo moramo omogočiti, da bodo mladi ljudje lahko mobilni, da bodo lahko šli v tujino. Ampak eh, kaj naj si mislimo, ko že sedaj ne more pet odstotkov študentov, ki že imajo štipendijo Erasmus, oditi v tujino zaradi pomankanja denarja? Mislim, da bi tukaj morali biti veli, velikodušni, kaj ti tukaj gre za prihodnost naših otrok. Oporaj družkane zboboda. Hvala lepa, gospa Pak, Hane Svoboda. Hvala lepa. Ko sem študiral v, na Dunaju, nisem imel možnosti, da bi dobil štipendijo Erasmus. In še sedaj to obžalujem. No, veliko mladih ljudi v Evropi pa to možnost še vedno ima, ampak celo ta možnost je ogrožena za nekatere mlade ljudi. V Evropi govorimo o potrebi za odličnost, visoko poklicno sposobljenost o pomembnosti učenja jezikov. Program Erasmus pa je ogrožen. Vsi vodje v Evropi govorijo o potrebnosti, o pomenu mobilnosti, da ne moremo živeti samo v enem mestu, v eni državi, ampak nekatere naše države vseeno ogrožajo mobilnost. In potem v Evropi govorimo o potrebi potem, da spodbujamo evropsko istovetnost poleg nacionalne identitete. In spet nekateri voditelji ogrožajo to evropsko identiteto. Prav tako je zanimivo videti naslednje. Tiste države, ki jih bi študenti naraje obiskali, želijo ravno omejiti svoj proračun za Erasmus in to ni spremljivo. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedal komisar. Zahvaljujem se vam za vaša prizadevanja. Hvala lepa tudi gospodu Mavrojanisu. Ja, vi ste zelo uh, mila oseba, ampak včasih morate biti manj prijazni do vaših kolegov iz drugih vlad, kajti to, kar počnejo, je nespremljivo. Ogrožajo vodilni projekt evropskega združevanja, vzpostavljanja kvalificirane Evrope, tega projekta ne smemo ogrožati, to ni spremljivo. Zlasti v času, ko raste evro skepsa. Takrat naj rečemo našim mladim ljudem, eh, kako hočete biti resnični evropejci, ja, zato pa nimamo denarja. Biti morate strogi z vašimi kolegi, sporočiti morate enotno mnenje Evropskega parlamenta, da potrebujemo Erasmus, da potrebujemo dovolj sredstev za ta program, kajti gre za mlade ljudi, gre za Evrope, ne pa za nacionalne ambicije. Hvala lepa, sedaj pa v imenu Alde, gospod Lokegard. Er Hvala lepa, gospa predsedujoča v imenu skupine Alde bi zastavil dve vprašanje. Najprej. Računi, ki niso bili plačani. Ja, eh, iz, v moji državi račune plačujemo. To se mi zdi samo po sebi umevno. Ne razumem te izjave, da je tukaj kronično premalo sredstev v proračunu. te logike spoh ne razumem, češ, da nimamo dovolj sredstev. Računa je preprosto treba plačati. Denar je bil obljubljen in sedaj ga je treba izplačati. Tukaj je na kocki naša verodostojnost. Naše račune moramo plačati in to velja tudi za države članice. Drugič. Tukaj govorimo o študentih. Sedaj obstaja grožnja, da študenti več ne bojo dobili potrebnih sredstev oziroma da se bodo ta sredstva krčila. To ni neka abstraktna misel za mlade ljudi. Za mlade ljudi je ta podpora nekaj konkretnega. Naj vas opozorim na to, da je to eden izmed najbolj priljubljenih programov v Evropski uniji in ne smemo ga uporabljati kot talca neke taktične igre med institucijami. Svarim vas pred tem, da gre tukaj za mlade ljudi, ki postajajo talci in uh, tukaj postavljamo na kocko tudi zaupanje državljanov v evropski projekt. To je program, ki ga vsi razumejo, ki ga ljudje poznajo. Program je priljubljen in vedno se ga hvali kot eh, enega izmed najboljših dosežkov Evropske unije. Uh, To vse je sedaj na kocki. Ne gre samo za nekaj evrov iz proračuna, gre za veliko več. Predsedujočega svetu pozivam naj to jasno pove tudi svojim kolegom. Hvala lepa v imenu zelenih, gospa Trupel. Gospa predsedujoča, gospod predsedujoči svetu, komisar Levandovski. Ja, res je, da smo pač morali sprožiti ta alarm. Nažalost, soočamo se z zelo slabo situacijo, ko gre za program Erasmus. Študenti več ne dobivajo denarja, ki jim je bil obljubljen. To je v popolnem nasprotju za našimi cilji. Tukaj se obračam na predstavnika sveta. To je nasprotju za cilji, ki jih je svet sprejel skupaj z parlamentom, da bomo naredili več za Erasmus, več za mobilno študento in več za izobraževanje naših mladih ljudi. Kako smo lahko tako kratkovidni in neodgovorni, da sedaj ne želimo podpirati enega izmed najuspešnejših programov, ki jih imamo v Evropski uniji. Gospa Pak je pravilno povedala, da že sedaj imamo izvajanje v 99-odstotni stopnji. Kaj sploh še želimo več? Potem bi lahko prej privrčevali pri subvencijah tobačni industriji, ki povzroča veliko škode, ne pa pri programu, od katerega lahko imajo vsi udeleženi samo koristi. Tukaj se kršijo pogodbe, odobrili ste plačila, ki jih sedaj ne izplačujete in to spodkupuje verodostojnost sveta ter s tem tudi verodostojnost celotne Evropske unije in to je huda politična napaka. Ampak tukaj ne gre samo za vodilni program Erasmus. Enako velja za Evropski socialni sklad, tudi ta več nima sredstev. Kaj veste, kaj sploh tvegate s tem? Nimamo več denarja za financiranje dolgoročno brezposelnih, za uh, zatečaje opismenjevanja in to je ravno v nasprotju s tem, kar vedno napovedujete na svojih ministerskih svetih, da je treba več narediti proti brezposobnosti mladih, da je treba mlade spodbujati k temu, naj se, iz, naj se usposabljajo, izobražujejo. Mislim, da bi morali prenehati s to neodgovorno politiko, potrebujemo dober proračun in pogumno moramo pristopiti k naslednjemu finančnemu okviru, tako da bomo lahko dali na razpolago potrebna sredstva za evropsko izobraževalno politiko. Hvala lepa, gospa Trupel. Naslednji je gospod Migalski. E, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Nismo zadovoljni. Gospa Pak, e, Svoboda, gospod Lukegard so vsi zaskrbljeni in njihov strah je upravičen. To, kar ste povedali, je res. Ta program potrebuje naše investicije. Gospa Trupel je povedala, da pogosto trošimo denar po nepotrebnem, ampak za Erasmus to ne velja. Erasmus je dobra investicija, zato bi komisija in pa svet morali zagotoviti, da imamo dovolj denarja na razpolago za Erasmus. Zagotoviti je treba, da bomo lahko premostili vrzeli. Sedaj ne dobi vsak enake količine denarja. Nemški in francoski študentje, ki študirajo na polskem, dobijo več kot pa Poljaki, ki študirajo, na, um, um, ki študirajo v Franciji ali Nemčiji. Tudi to ni prav. No, ampak najpomembneje pa je to, da se ne bo zgodilo, da bi denarja zmanjkalo. Ne moremo reči, da bo Evropska unija opustila enega izmed svojih najuspešnejših programov. Gospod komisar, prosim, dovolite svojim uh, študentom, da študiral še naprej. Gospod Majer, skupina Gue. Hvala lepa. Nespremljivo je, da postavljamo ovire programu Erasmus. To je rezultat samo morilskih evropskih finančnih politik. Tiste države, ki so najbolj prizadete, zaradi krize bojo s tem dobile še večji udarec. Zavzeti se moramo za javno, brezplačno izobraževanje in se upreti rezom trojke, ki hromijo jug Evrope. Če bomo oduzeli denar programu Erasmus, bo situacija še slabša. To bo samo pomenilo reze za izobraževanje in to v času, ko družine težko izpolnijo pravico svojih otrok do prostega izobraževanja. Imamo eh, Evropo dveh hitrosti, ki je nespremljiva. Mobilno študento mora veljati povsod, enako, eh, povsod na enak način. Hvala lepa, gospod Andreja Senis Erdi. Hvala lepa. Um, v obdobju 2007 do 2013 je Evropska unija izplačala 3 milijarde evrov za program Erasmus. No, ampak sedaj se je gospodarstvo skrčilo. Presposobnost mladih se je zelo zvišala. Štipendija pa študentom ponuja približno 300 evrov na mesec, kar ni dovolj za pokritje osnovnih stroškov življenja. Če naredimo izračun, lahko ugotovimo, da morajo družine plačati 5000 evrov na leto, zato da lahko pokrijejo strošek ene eh, štipendije, da lahko dopolnijo strošek ene štipendije Erasmus. Koliko družin si lahko to privošči v času gospodarske krize? Glede na pomen programa Erasmus ne bi smeli dovoliti, da je na voljo samo tistim, ki uh, so bolj premožni. Ampak glede na gospodarsko krizo bi lahko morda razmislili o tem, da, gospod, eh, da program Erasmus spoh ukinemo, tako da ne bomo še dodatno obremenili naših družin v krizi. Hvala lepa. Naslednji govornik, Sosa Wagner. Hvala lepa. Težave v zvezi z programom Erasmus so izredno resne. To bo vplivalo na izobraževanje in na uh, bazen intelektualcev v Evropski uniji. Zato moramo nujno najti potrebne, potrebna sredstva, tako da bomo lahko rešili ta problem. To zelo skrbi tudi našo javnost. ko gre za sporočanje o takšnih slabih novicah, moramo biti bolj previdni. Resnično bi bilo zelo neumno, če bi, če bi ogrozili štipendijo, ki, na, ki nosi ime Erasmusa von Rotterdama, ki se je boril ravno proti, meraz, eh, proti neumnosti skurja. Hvala. Razprava je je osredotočena na 20 let enotnega trga. To je ena izmed glavnih dosežkov Evropske unije. Če ne bi bilo enotnega trga, ne bi bilo niti Evropske unije. Erasmus je enako, velja isto. Z, za mlade je to podoba naše Evropske unije. Brez Erasmusa ne bi imeli občutka o evropski enotnosti. In to še močneje kot pri enotnem trgu, kajti v enotnem trgu obstaja tudi prednost, eh, gospodarska prednost za podjetja in naše teritorije. Erasmus pa je nekaj drugega, je eh, voljo študenta, da preseže svoje meje in da odkrije kulture drugih držav, pride v stik z ljudmi, ki govorijo druga, drugi jezik in imajo drugo kulturo in navade. Zato, da okrepimo svojo identiteto in našo enotnost, je to nujno potrebno. Evropa se je rodila tako, ne s pomočjo o, pogodb in ne s pomočjo birokracije, ampak s pomočjo pravih in pravih izkušenj. Res je, brez Erasmusa bi tudi enotni trg bil drugačen in imel drugačen duh. Ošibitev Erasmusa bi pomenila ošibitev tudi naše Evropske unije. Naslov te razprave je izjemno primeren. Ali je Erasmus ogrožen? obstaja grožnja, da brez Erasmusa ne bomo več enako gledali na Evropo. Zahvaljujem se komisi, komisarju za njegova prizadevanje in svet pozivam, da najde sredstva, kajti ta luknja, ki jo imamo, je odvisna od držav članic. Evropa bo temeljila na vseh tistih, ki danes študirajo in skušajo izkušnje si pridobiti v tujin. Ne smemo jih pozabiti. Si, si, in, in želim dobro plodno delo svetu in pričakujemo vaše novice. Najlepša hvala. Gospa Nevadanova. Najlepša hvala. V zadnjem času smo slišali veliko o tem, da bi se naj program Erasmus končal, študenti so zaskrbljeni. Ampak državljanom in državljankam moramo zagotoviti, da Evropski parlament sodeluje z drugimi institucijami, in da vsi skupaj želimo zagotoviti dober prihodni proračun, ki ne bo ogrozil tako uspešnega programa, kakršen je Erasmus. Številne države članice želijo zmanjšati proračun Evropske unije. Če želimo, da bo program Erasmus dobil ustrezna sredstva, potem moramo biti pripravljeni investirati v usposabljanje, v izobraževanje, v poklicno preusmeritev. Gre za kredibilnost Evropske unije kot institucije. Rešitev, ki jo bomo pripravili, bo odražala naš odnos do izobraževanja in do mobilnosti. Kličem vse nas in prosim tudi komisijo, da zagotovimo varen Eh, program Erasmus. Najlepša hvala, gospa Benrabatu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot so povedali kolegi pred menoj, podoba Evropske unije je po zaslugu Erasmusa dobra. Danes ogroziti to V trenutku, ko številni sodržavljani se sprašujejo o evropskem projektu, je nekaj napačnega. Postaviti pod vprašanje Erasmus, ki je prispevala k dobri podobi e, Evrope in omogoča mladim, da najdejo odgovore na svoje potrebe, je nekaj dramatičnega. Gospa, gospod predsednik sveta, povedali ste, kakšne težave so, imamo za leto 2012, pa tudi za bodoča finančna sredstva e, za Erasmus vendar pa ne nudite nobenih odgovorov v vprašanje, ki. Ki jo parlament zastavlja, eh, torej vprašanje, ki ga parlament zastavlja državam članicam, je, ali bodo spoštovali, ali bodo spoštovali vse obveznosti, ki so jih sprejeli. Poleg Erasmusa in koherentni eh, skladi za koherentnost so v dramatičnem. Želel bi, neko avtonomna finančna sredstva, kar bi nam omogočilo, da izidimo iz teh sklepov eh, posameznih držav članic. Erasmus ima svoje omejitve, vendar pa je ena izmed stvari, eh, zaradi katerih mladi cenijo Evropsko unijo. To je nekaj, eh, zaradi česar Evropi poteka sodelovanje, ne pa konkurenčnost. Če bi evropske institucije bile zares zaskrbljene za to, da bi um, zagotovile interes uh, državljanov, ne bi govorili o takem zmanjšanju sredstev, ampak bi skupaj delovali za to, da bi imeli več štipendij in za to, da bi. Uh, da bi Erasmus ne dosegel samo 3 do 4 odstotke vseh študentov, študentov, ki, težka, tež, ki živijo v težkih finančnih pogojih. Videli bi študenti bi potem morali posegati po posojilih in ne bi mor, mogli vstopiti v trg delovnega dela, kajti bili bi že zadolženi. Če želimo iziti iz te krize, moramo bistveno povišati uh, raven izobrazbe to, je, to so velika prizadevanja, so potrebna. Torej, Erasmus moramo rešiti in ga je treba še okrepiti ter odgovoriti na izzive današnjega časa. In potrebna bo tudi vseživljensko učenje delavcev za to, da bi eh, lahko um, pripomogli tudi gospodarski rasti. Gospod Borgecijo, program Erasmus je treba rešiti zaradi pravic in zaradi bodočnosti naših mladih. Morda lahko zmanjšamo uh, pokojnine velikih birokrat, visokih birokratov v Evropski uniji ali pa zmanjšamo darila bančnikom. Nekateri pred, eh, nekaj konkretnih predlogov, ki prihajajo od mladih iz Erasmusa, je, da ki so jih predlagali predsedniku Barozu, recimo izmenjavo, izmenjava prebivališča, tako bi lahko nekaj prihranili ali pa povečali del, or, ure dela. Eh, kajti oni mladi želijo delati, želijo delati v kulturnih institucijah, recimo v uh, knjigarnah in tako dalje. V nek nekatere regije, kot je moj Piemont, želijo na, na načelu subsidijarnosti razširiti sodelovanje v programu Erasmusa eh, in dajmo vlogo in možnost predlogov tudi mladim. Erasmus je nekaj pomembnega. Mi, eurokritiki, podpiramo Erasmus, bolj kot nekateri, ki so zavezani k Evropi, ki želijo oklestiti Erasmus. Želijo oklestiti ravno to, kar je potrebno za prihodnost mladih. Hvala. Ker. Eh, gospa predsednica, predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi, tako kot je Doris Pak že na začetku rekla, mu, ali torej skrbi nas eh, predvsem skrbi nas, ker se vrčuje na napačnem mestu in zaradi teh bi lahko nastale velike težave. Na področju izobraževanja, na področju kvalifikacije v Evropi, čeprav je jasno, da imamo tu najmočnejše orožje proti visoki brezposelnosti in tudi za izboljšanje konkurenčnosti Evrope. Gre za temelj evropske politike uspeha. Eh, ki je ravno tako pomemben kot eh, notranji trg in evro. In to se postavlja pod vprašaj. To je nespremljivo. Nikoli se ne sme ponoviti in upam, da bo izid pozitivn, da nam komisija daje negotove izpovedi eh, in sicer v izjavi za tisk 15. oktobra, kjer komisija pravi, da ni za, niso zagotovljena sredstva do konca leta, ker svetu ne uspe, Eh, se zavedati svoje odgovornosti. Pozivam svet eh, z vsemi kolegicami in kolegi v, tej, eh, v tem parlamentu, da gre za odgovornost za naslednjo generacijo in to odgovornost je treba izvrševati profesionalno. Hvala, gospod kolega Bekar. Hvala, gospod Gr gospa Grsfas. Hvala, gospod predsedujoča, pred dvema dnevama smo tu na plenarnem zasedanju razpravljali o proračunu za leto 2013. In uh, vemo, da bomo imeli določene težave s plačili, če svet ne bo sprejel predloga komisije. In to je pokazala tudi razprava v parlamentu. Za naslednje leto moramo poskrbeti za to, kar se dogaja ravno sedaj. Uh, Lansko leto je parlament ni sprejel stališča komisije v zvezi s proračunom in mnogi programi letos zaradi tega trpijo, med drugim Erasmus. In to se lahko ponovi tudi naslednje leto. Vedeti moramo, da uh, se ne sme ponoviti, da bodo nastopili nastali finančni problemi, kakršni so nastali letos. Sicer slišimo, da je sredstev um, dovolj in da komisija uh, bo predlagala uh, amandma proračuna v višini 9 milijonov evrov. Še je čas za to, da najdemo rešitev. To ne bo enostavno, ampak lahko bi sprejeli tudi ta predlog komisije. Gospod Mitras. hvala, gospa predsedujoča, gospi in gospodje. V času, ko vsi, eh, vse evropske vlade govorijo o brezposelnosti mladih eh, in je brezposelnost med mladimi dvakrat višja kot v drugih skupinah, eh, pre, starostnih skupinah, kaže stališče sveta, da se tudi svet zavedati odgovornosti od mladih, bomo slišali in to ne, me ne bo čutilo, čudilo ali nas sploh potrebujejo, sami rešujejo svoje probleme, da mi ne rešujemo teh problemov ljudi v Evropi. Evropa je v hudi krizi, sam, v hudem času ne samo zaradi krize, ampak državljani potrebujejo Evropo in to je sporočilo, da do Eh, da državljani dvomijo v to, ali nas sploh potrebujejo. Zato se želim zahvaliti tudi komisarju Levandovskemu. Če Erasmus bi umrl v tišini, če, eh, ti, če ta komisar ne bi opozoril na to. Uh, In ni me presenetilo na to, kar je povedal gospod Mizalski, ki je kritiziral komisijo. Danes morata komisija in svet govoriti z enim glasom in rešiti ta problem. In vesel sem, da uh, Evropski parlament v tem vprašanju nastupa enotno nekaj informacij za organe Evropskega parlamenta. Imamo direktivo 665 iz leta 1999, v katerim smo določili posebne pogoje, pod katerimi naj bi delali zaposleni v Evropi in to je direktiva, ki določa tudi eh, temperaturo na, na di, eh, delovnem mestu. Ne vem, ali je tu v dvorani prava fizična temperatura in zdaj govorim res o, konkretno o temperaturi na prenesenem pominu. Hvala. Είναι δυνατόν, επειδή έχουμε ψηφοφορία στις 12, να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις. Torej ne moremo dati besede vsem, kajti ob desetih moramo potem glasovati želim prositi tiste, ki so v razpravi že govorili, da dajo prednost drugim kolegom. Dišam. Gospa predsedujoča, ne morejo mladi plačati eh, cene krize. Grim, eh, gre za ekonomsko krizo in seveda ne smemo zapravljati denarja. In zato bi bilo bolje, da ne bi imel parlament dveh sedežev, to bi bilo bolje. Vendar ne smemo se dotakniti sredstev za projekte in programe, ki res delujejo, predvsem Erasmus, ki je dal možnost milijonom mladih evropejcev in to želim povdariti mladim, ki nimajo veliko ekonomskih možnosti, da živijo enkratno izkušnjo študija, pa tudi torej, profesional, zbiranja profesionalnih poklicnih izkušenj na trgu dela. Trg dela, ki je vedno manj dostopen za mlade, eden Od štirih eh, mladih v Evropi je brezposlen in to vedno spet ponavljamo v tej avli. Mladi gledajo na nas, mladi spremljajo to razpravo in morajo jim reči, Erasmusa se ne bomo dotaknili. Zato želim, da bi se evropske inštitucije maksimalno angažirale za spoštovanje tega cilja. Hvala, predsednik. To je Erasmus. Kata kini paradoxi olon mas in dela. Kot vsi vemo, je Erasmus med najuspešnejšimi programi Evropske unije. Ljudje to identificirajo z Evropsko unijo. Če danes razpravljamo o tem, ali je eh, Eh, ta Erasmus ogrožen, potem eh, sprašu, se sprašujemo o svoji uspešnosti. Eh, o šengenskem območju je potekala razprava podobno v preteklosti. V državah, ki se jih to tiče, bi morali imeli ti možnost, da vlagajo ustrezne prošnje, tako da bo to še naprej delovalo. Vsem, ki eh, sodelujo pri tem programu, želim izreči čestitke vsem, ki se tudi žrtvujo za ta program. Vse to mora pravilno delovati. Sredstva trenutno žal še ne zaduščajo. In zato je pomembno, da pojasnimo, da o samo omevnih zadevah ne moremo razpravljati. Če bo eh, v prihodnje se ponovila taka razprava, bo to problem za Evropo in ne samo za Erasmus. Eh, Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, eh, predstavništvo Cipra, ciprskega predsedstva. Torej, za mlade v Evropi so te informacije seveda skrb zbujajoče. Veliko študentov je do danes imelo možnost, da študirajo v tojini in eh, morajo imeti nekako uh, gotove informacije in uh, vemo, da je ta program uspešen in zato uh, je treba zagotoviti nadaljno financiranje. Moramo se zavedati naslednjega. Uh, program vseživljanskega učenja uh, je v zadnjih sedmih letih znašal samo 0,7 odstotkov proračuna EU in v naslednjih sedmih letih želimo povečanje za 75 odstotkov in pravzaprav bi bil popolnoma napačen pristop, če bi rekli, da ni možno razširiti sredstev za to. Eh, eh, ciprsko predsedstvo eh, naj resno razmisli o predlogih komisije, eh, Evropska unija mora eh, dati jasen signal, da tudi mladi ne bodo postali euroskeptiki. Je un program emblematik ali Unije Evropene. Dupa... E, torej, program Erasmus je problematičen program v Evropski uniji, svobodno gibanje eh, oseb in blaga. Eh, v okviru tega je tudi program Erasmus eh, med uspehi in zato tudi se zauzemamo za povečanje sredstev za ta program, tako da bomo prispevali tudi k izboljšanju izobraževanja državljanov in da zmanjšamo brezposelnost mladih v številnih državah članicah. E, to je pomembno za prihodnost Evropske unije, zato se ne prizadivamo samo za zvišanje sredstev za Erasmus v naslednjem um, obdobju, temveč tudi zato, da bi več ljudi vključili v ta Erasmus, tudi starejše od 35 let v okviru vseživljenjskega učenja. Eh, gre za uh, torej, uh, prost pretok v interesu zbiranja poklicnih izkušenj drugot in to je prav gotovo interesu evropskih politik in zato je treba bolj vključiti tudi industrijsko politiko. Takula. Gospod Takula, torej Evropska unija temelji predvsem na mladih in na otrocih. Tisti, ki so negativno usmirjeni, eh, ki niso naklonjeni evropskemu sodelovanju, pravijo, da EU program Erasmus ne zadostuje za to, da bi Evropa postala uspešna. Seveda pa potrebujemo naložbe v izobraževanje in v prost pretok oseb. Vemo, da trg dela potrebuje usposobljeno delovno silo in to, eh, zasluga za to gre tudi dobro delujočemu programu Erasmus vedno govorimo o potrebnih naložbah v izobraževanje in če se tu režejo sredstva, je to zelo zaskrbljujoče. Cipr kot eh, predsedujoča država gotovo noče zapustiti negativnih sledi na področju izobraževanja. Predvsem tudi, ker eh, tudi ciprski komisar ima pri tem določeno odgovornost. Miran. Hvala, gospa predsedujoča. tri milijone mladih eh, se je odeležilo programa Erasmus eh, v okviru izmenjave eh, in so se naučili druge jezike in spoznali druge države. Mi v parlamentu vemo, da je Erasmus zelo pomemben za mlade. Razen tega, tega mnogim ponuja možnost in sama vem, o čem govorim, torej tistim, ki nimajo možnost iti Betulino. Prej je to bil privilegij bogatih in zato je Erasmus pomemben program in zato pozivam komisijo in svet. Želim jim povedati, da se zavedajo, koliko koliko študentom koristi Erasmus in to je treba zagotoviti tudi v prihodnosti. Treba je zagotoviti potrebna sredstva za Erasmus, kajti to je iz, eh, pomemben iz, eh, obisek našega dela. Hernandez. Obrigado, to... Hvala, gospa predsedujoča. Vsi vemo naslednje. Brezposelnost mladih se je podvojila v zadnjih generacijah. Vsi vemo naslednje. Erasmus je obogatitev za študente, za tiste z visokih šol. E, naučijo se noje, novih pristojnosti in s tem imajo tudi boljše poklicne perspektive. In vsi vemo, da mora svet izpolniti svoje obveznosti v zvezi z Erasmus. Zato svet ne more reči, ne bomo plačali, svet mora plačati svet mora izpolniti svoje dolžnosti, svoje obveznosti, da ostane verodostojen in da iz eh, žariba zaupanje. Ta instrument skupnosti je bil še kako pomemben za uveljavljanje skupnega evropskega projekta in ta program mora ostati pri življenju. O tem, ali se bo plačalo ali ne, ne sme biti nobenega dvoma. Likirja Predrag. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα ότι μετέχω σήμερα. Voilà. Zelo sem vesel, da lahko sodelujem v današnji razpravi. Po 25 letih eh, tako uspešnega programa se sprašujemo, ali naj z njim nadaljujemo ali ne. Po moje je uh, to najbolj uh, uspešni evropski program in v obveznost vseh. Uh, poslancev in poslank je, da podpremo ta uspešen program in s tem tudi prihodnost Evrope. Vesel sem, da velika večina uh, v parlamentu ni samo za nadaljevanje tega programa, temveč tudi za zagotovitev prihodnosti tega programa in zato uh, moramo to ustrezno upoštevati tudi v proračunu. Hvala, gospod Ransdorf. Děkuji, paní předsedající ja imam polze. Hvala. Imam samo eno enostavno vprašanje, ki je povezano s tezo, ki si ga nazaj v 80. leta, ko sem delal za akademijo, v Akademijo znanosti. 75 odstotkov nacionalnega BDP-ja in povečanja BDP-ja je um, temeljilo na investicije v eh, raziskave in razvoj. In od takrat se je ta delež še povečal in zakaj sedaj želimo zmanjšati eh, denar za raziskave in razvoj, ko vemo, da nam to vliva največje upanje za premagovanje krize. In zato sprašujemo komisijo, zakaj eh, spodkopavamo ta potencijal rasti za Evropsko unijo. Hvala, Galiga Polido. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, Erasmus je jasen dokaz za stanje proračuna EU. večletna prizadevanja, angažma, spektakularne izjave na različnih rečenjih na vrhu, temu je sledilo vedno manj sredstev. Komisar Levandovski je to zelo lepo ponazoril, kako se v Erasmusu zrcali proračun. Seveda obstaja primankljaj v letnem proračunu, ampak pri tem proračunu gre za skupaj 130 milijard evrov moramo eh, izpolniti zavize, vsaj kar zadeva proračun enega leta. Gospod Lamasur je izdal izjavo za tisk v imenu odbora eh, za proračun in programa Erasmus ni označil kot problem, temveč kot velik problem, temveč kot eden številnih problemov parlamenta. Gospod gospod komisar, govorimo o ustvarjanju zaupanja. 2,5 milijona udeležencev programa Erasmus gleda na nas in nas eh, testira in želi vedeti, ali smo dovolj odločni, da ponudimo nadaljno možnost za več povezovanja. Ni nič boljšega kot Erasmus za izboljšanje kvalifikacij. To so izkušnje, ki ostanejo mladim vse življenje. In zato moramo zagotoviti, da bodo dejavnosti učinkovite sedaj in tudi v prihodnem eh, programskem obdobju. Vem, da eh, eh imate radi šport, imam eh, eh, eh majco in želim vam jo podariti in želim, da bi bili ravno tako eh, uspešni kot eh, nogometaš Lewandowski včeraj v tekmi proti Real Madridu. In še gospod Midalgo. Hvala, gospa predsedujoča. Če je sploh kaj, eh, kar postavlja EU eh, e v pozitivno luč, je to program Erasmus Vivien Reding, ki je govorila o tem, eh, to ljudje prepoznajo, to je trajnostni program in naj tudi ostane. Kolegica se je tudi že zauzela za to, da naj ne bi zmanjšali sredstvo za Erasmus. Hvala lepa da ste bili tako kratki. Naj vas spomnim, da tisti, ki niste eh, dobili besede, da lahko podate pisni dokument, ne več kot 200 besed, ki bo vključen v zapisnik te razprave. Tako, sedaj pa predajam besedo komisarju Levandovskemu. Prosim. Madam president. Gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, hvala lepa za vašo zavezo pristno zavezo in aktualno zavezo, kako bi lahko rešili Erasmus. Pravi čas je, da sprožimo alarm. Hvala lepa tudi za to darilo. Spomnili ste me, da je Levandovski včeraj zadev proti Realu Madridu za Borusijo. Hvala lepa. Torej, to je tudi priložnost, da vidimo, kaj tiči za številkami. Včasih je potrebno si ogledati, kaj tiči za proračunskimi številkami. Zelo enostavno je varčevati na papirju. Ko pa vidimo tisoče študentov iz programa Erasmus, je veliko teže, ko vidimo MSP-je, ki so za temi številkami, ki so v velikih težavah, ker nimajo likvidnosti, sedaj v kreditnem krču, potem je manj lahko varčevati in zniževati številke. Erasmus mislim, da je začel z 18 milijoni evrov leta 1988. To je bilo zelo malo sedaj, pa je več kot 4 tisoč visokošolskih izobraževalnih ustanov tudi izven Evropske unije se zavezalo, da bodo sodelovali v tem programu in so podpisali listono o Erasmusu. In to je tisto, kar je pomembno za mlado generacijo Evropske unije. To je tisto, kar sedaj tudi potrebujemo, da usposobimo. Eh, naše mlade in institucije. Kot sem že pojasnil, imate moje zagotovilo in mislim, da bo to podporil tudi minister Mauro Janis, da študenti, ki so dobili sredstva iz programa Erasmus letos in naslednje leto, niso na varnosti vse, bi naj bilo izvedeno, zato ker smo sredstva poslali nacionalnim agencijam v 33 državah. Ogroženo pa je, še prav posebno, če bomo sedaj pokrivali potrebe z leta 2014 za leto 2012. Potem pa je lahko kaj ogroženo. Lahko je ogrožena gotovost predvsem bo šlo za študente, ki so zapostavljeni, revnejši študenti po Evropi. Zato potrebujemo hitro rešitev, potrebujemo vašo zavezo. Prosim, ne pozabite, da je Erasmus samo del vseživljenjskega učenja in težav na tem področju. Tudi Marie Curie, prestižni program za mlade raziskovalce, je ogrožen zaradi pomankanja denarja, če ne bomo dobili dodatnih 100 milijonov za leto. 100 je torej celotna slika. In ko sedaj začenjamo boj za prihodnost proračuna do leta 2020, je pomembno govoriti tudi o tem. Seveda je pomembno, da ne ogrozimo programa za raziskovanje. Iz 50 na 80 milijonov bi naj povišali ta program, tako da ni ogrožen. Vendar pa sedaj mislim, da je resnično potrebno dati zagotovila študentom, da leta 2013 ne bodo prizadeti. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar Levandovski. Hvala lepa za vaše zaveze. Sedaj pa v imenu ciperskega predsedstva minister Mavrojanis. Prosim, če ste tiho v dvorani. Minister. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, hvala lepa za to eh, razpravo. Tudi predsednik Johane Svoboda je prišel. Sledil bom njegovemu predlogu in seveda tudi vsem predlogom in pomislekom, ki ste jih eh, izrazili. Vse sem si zabeležil in bom to prenesel državam, članicam in svetu. Naj vam zagotovim, da se strinjamo z vami, da je mobilnost pri študentih in program Erasmus, da sta ključnega pomena za prihodne generacije. Agapiti sinadelfi, borite na kanete ligo perišot. Spoštovane kolegice in kolegi, ali ste lahko nekoliko bolj tiho? Prosim, izkažite spoštovanje govorniku in ostalim kolegom. i was saying that uh, we share the view that uh, torej strinjamo se da je mobilnost pri študentih pri študentih in program Erasmus del naše vizije prihodnosti in pomena za Evropo. Kar se tiče plačil za leto 2012, je svet, kot sem že dejal, pripravljen hitro pregledati osnotek eh, popravka proračuna 6, ki ga predlagala komisija. In bomo hitro skušali razrešiti primanklaje, ki obstajajo. Gre tudi za Erasmus, za Marie Curie in za vse življenjsko izobraževanje. Naj vam zagotovim, da bomo storili vse, kar je v naših močeh, da bi se izognili razmeram, ki se jih bojite, da ne bi mogli spoštovati naših zavez in ne bi mogli zagotoviti gradkega poteka programa Erasmus. Kar se tiče leta 2013, bo sta Evropski, sta Evropski parlament in svet pravkar začela postopek sprave, naj bi dosegel dogovor glede plačil in obveznosti za naslednje leto. Gre tudi za vse življensko izobraževanje. Kar se tiče večletnega finančnega okvira 2014 do 2020, Pa, kot sem že dejal, boste razumeli, da razprave potekajo in da ne moremo že vnaprej napovedovati rezultata pogajan. Občutek pa imam, da Erasmus ni ogrožen. Ne bomo dovolili, da bi se to zgodilo. Preveč smo zavezani temu programu. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, minister Maurojanis. Spoštovane kolegice in kolegi ob 12. ob povdne se bo začelo glasovanje. Točno, sedaj imamo zelo kratek odmor.